Pan Przewodniczący! Good afternoon. I'm sorry for... Lepo zdrav sem skupaj, oprebečuje sem, ker nekoliko zamujamo. Imeli smo postopkovne težave. Če se spomnite, je skupina EPP eh, zahtevala, da se uvrsti na dnevni red Guantanamo Bay oziroma nekaj na to navezano. Ampak naj samo sedaj ugotovim, da nadaljujemo za sejo in prijeli smo zahtevo gospa, gospoda Borgezija za osebno izjavo. Zato bi začel z osebno izjavo gospoda Borgezija to nadaljevanje zasedanja. Izvolite, gospod. Hvala lepa. Z Pismo, ki sem ga danes poslal predsedniku parlamenta gospodu Šulcu, eh, pravim, da glede na izjave, ki ste jih podali v ponedeljek na otvoritvi let eh, majskega zasedanja, zadeva pa eh, mojo satirično izjavo. Se čutim obveznega, da se najglobje ministru opravičim moram reči, da nimam nobenega eh, problema zanikati svoje besede, umakniti svoje izjave, če so jih smatrali za občutljive oziroma um, žaljive do. Uh, moškega ali ženske. E, opravičujem se, da eh, je prišlo do takega razumevanja mojega mnenja o e, politiki priseljevanja, ki, sicer, ki je sicer ne podpiram in e, opravičujem se tudi v imenu skupine, e, kateri pripadam, ter v svojem lastnem imenu. Hvala, gospod predsedujoči. Najlepše hvala, gospod Borgezijo. In sedaj naj vas obvestim, da sem prejel eh, zahtevo skupine EPP v skladu z eh, členom 177, eh, prva točka našega poslovnika, da prestavimo razpravo o Gvatanomu, ki je pripravljena za četrtek popovdne. Sprašujem gospoda Salafranka, če se želi oglasiti. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Danes sem uložil to točko v imenu naše politične skupine, zato da bi se držali dogovora na prvem zasedanju.